Gospod Golniš. Nadaljujemo in sicer poročilo Duda, zaščitni ukrepi določeno sporozumu Švicarsko konfederacijo. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. Adaptive sprejeto. Naslednja točka. Poročilo Svoboda. Evropska konvencija o pravnem varstvu storitev, ki temelijo na pogojnem dostopu ali vključujo pogojni dostop. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Naslednje poročilo. Gospod Prhovštad. Uh, najprej opravičilo vsem kolegom ker moram posredovati v primeru zahteve za odzem poslanske imunitete gospodu uspaskiću gospod uspaskić je poslal dopis gospodu šulcu in želim podpreti to da to pošljemo nazaj odboru za pravne zadeve zelo na kratko razlog je naslednji odbor za pravne zadeve je prejel dva stavka glede nečesa, kar je gospod Uspaskič povedal glede pravosodja v njegovi državi. Gre za dva stavka, ki sta bila vzeta iz konteksta. Namreč pri tem, kar je govoril, se je skliceval na to, kar je povedal predsednik Litve glede sistema v državi. Zato je moja prošnja ta, da se zadeva pošlje nazaj odboru za pravne zadeve, ki lahko prisluhne celotnemu zapisu o tem, kar je povedal, ne pa, da obravnavamo samo dva stavka. Da. Dragi kolegi, imamo prošnjo, ali želi kdo spregovoriti za oziroma podpreti to zahtevo? Za? Ja. Izvolite.

Hvala lepa. Želi kdo nasprotovati temu? Izvolite. Gospa Ferreira. Hvala. Kot poročevalka želim povdariti, da smo zelo poglebljeno obravnavali to vprašanje v odboru za pravne zadeve. Gre za vedenje, ki je povezano z ulogo gospoda Uspaskiča kot poslanca. Tu smo bili mnenja, da ni primirno ohraniti parlamentarne imunitete, saj to, kar je povedal, ni bilo povezano z njegovim mandatom in tudi ni bilo nobenih elementov za tako imenovani fumus persecucionis. Put, uh... Eh, pa gospa Ferrera, kdo je za to prošnjo? Prosim, dvignite roko. Proti? Vzdržani? Morda preverimo. Glasujemo namreč o prošnji gospoda Ferhofstata. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Glasujemo o poročilu, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja točka je poročilo gospe Hautala, zahteva za odzem poslanske imunitete Žeroma Lavrljuja. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Naslednje poročilo. Krisogonos, zahteva za oduzem poslanske imunitete Janošu Korvin Mikaju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja točka, poročilo Duda, zahteva za oduzem poslanske imunitete Teodorosu Zagorakisu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja točka zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščenjem potencijala Lizbonske pogodbe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Naslednja točka je tudi zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Naslednja je zahteva po posvetovanju z odborom regij o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potencijala Lizbonske pogodbe. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto sledi zahteva po posvetovanju z odborom regije o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Naslednja točka. Poročilo gospe Van Neuvenhuizen Referenčne vrednosti v finančnih inštrumentih in finančnih pogodbah. Dragi kolegi, glasovali bomo o predlogih sprememb po delih. Glasovali bomo tudi o besedilo kot celoti. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Želite preveriti? Preverimo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 Potem, ko smo glasovali, ste dali politični komentar o glasovanju. To se mi ne zdi prav. Naslednja točka, uvodna izjava 16, poimensko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto člen 2.2 v dveh delih, prvi del poimensko, glasujemo. What is closed? Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del. Poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi člen, odstavek 2a v dveh delih. Prvi del poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. 13. člen, prvi odstavek v dveh delih. Glasujmo. Prvi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, poimensko, glasujmo. Konec glasovanja sprejeto. Člen 15. Poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Izbris člena 18 poimensko glasujmo. Konec glasovanja sprejeto. Glasovanje o predlogu komisije. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu. Izvolite. Beseda je vaša. želela bi, da preložimo glasovanje o osnutku zakonodajne uredbe v skladu s členom 61. Druge, druga točka našega poslovnika. Sedaj dajem to prošnjo za preložitev na glasovanje. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Gremo naprej na naslednjo točko. Poročilo gospoda Silva Pereira o financiranju za razvoj. Šesti odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. osmi odstavek v dveh delih. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Zdržani? No pa preverimo. Konec glasovanja. Se upravičujem, pravi predsedujoča, sprejeto. 14. odstavek, predlog spremembe številka 1, kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani? Sprejeto. 26. je odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, glasujte za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 28 v dveh delih, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto proti zdržani spreto. Drugi del, kdo je za, proti zdržani spreto. 30. odstavek v dveh delih. Prvi del, za, proti zdržani spreto. Drugi del. Za. Prosim, dvigite roke. Proti. Zdržani. Preverili bomo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 38 v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto glasujemo o celotni eh, rezoluciji poimensko, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka. Čestitamo. Naslednja točka je poročilo gospoda Pedičinja, varnejše zdravstveno varstvo v Evropi peti odstavek, predlog sprejme številka ena, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del. Odpade Dru eh, šesti odstavek, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, prosim, odločno dvigajte roke proti, zdržani, preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. 15. odstavek, točka C v dveh delih, prvi del. Kdo je za? Torej, kdo je za? Proti. Proti vzdržani. Mislim, da je to sprejeto. Drugi del. Glasujte za. Dvigajte roke razločno, prosim. Kdo je proti? Zavrnjeno. 18. odstavek. Glasujte za. Ne. Ne. Torej še enkrat za. Rock. Dear colleagues, rock or request withdraw. Again, in favor. Torej, še enkrat glasujemo za, proti, zažani, sprejeto. 47 je vsak v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Stavek 48 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavi 62 v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto zdržani. Preverimo. Konec zasovanja. Zavrnjeno. Tretji del. Torej, drugi del je brezpredmeten. Tretji del, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Ostavi 63.5, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ostavek 64, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Konec zasovanja. Sprejeto. Odstavek 67, točka B, kdo je za? Proti? Zdržani? Preverimo. Preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 67, točka C v dveh delih, prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 67, točka F v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. To je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 71. To je za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Konec zasovanja zavrnjeno. Odstavek 72 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, morda bi bilo bolje preveriti. Glasujmo. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 73 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Ne preverimo? Prav. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavi 79 v dveh delih. Prvi del to je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del to je za, proti, vzdržani proti vzdržani sprejeto. Po 80. predlog spremembe številka 2 poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava AB, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava AI, kdo je za, proti vzdržani. Preverimo. Konec zasovanja. Sprejeto. Vodna izjava AC, kdo je za, proti, zažani. Preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o rezoluciji kot celoti, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam. Naslednja točka. Poročilo gospoda Debakerja, priložnosti za zeleno rast, za MSP. Sedmi odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto. Enajsti odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za proti vzdržani sprejeto. 15. stavek v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, preverimo. Konec zasovanja. Zavrnjeno. Tretji del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 29. ostavek, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 31. ostavek, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Zavrnjeno. Preverimo. Vote is closed. Konec zasovanja. Sprejeto. Po 32. odstavku glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec zasovanja. Konec zasovanja.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 proti vzdržani spleto. Drugi del poemensko glasujmo. Konec glasovanja. Spleto. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 35. odstavek v štirih delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, so kdo je za, proti, vzdržani, spreto. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, preverimo. konec glasovanja, sprejeto. Prvi del za, proti, vzdržani, Šestin zdaj ostaje prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani. Zdržani. Sprejeto. 37. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani. Sprejeto. 39. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 42. odstavek, menite, da moramo preveriti, preverjamo prejšnje glasovanje v drugem delu. What is closed? rejected torej zavrnjeno 62. odstavek kdo je za proti vzdržani sprejeto uvodna izjava C v dveh delih prvi del kdo je za proti vzdržani sprejeto drugi del kdo je za proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Vodna izjava E, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Vodna izjava K v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto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 Glasujmo o rezoluciji kot celoti, poimensko. Glasujmo. Vot is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Najlepša hvala vsem za sodelovanje. Tole je bilo zame prvo glasovanje. Hvala. Dear colleagues, uh, we now come to the explanation of. Kolegice in kolegi, sedaj je na vrsti obrazložitev glasov. In sicer najprej o poročilu Newenhausen, ko gre za referenčne vrednosti v enih finančnih pogodbah. Um, Besedo dajem gospe Gil. Najlepša hvala, gospa predsednica.